grazie buongiorno chi deve uscire per cortesia hvala tisti ki želite zapustiti dvorano lepo prosim da dvorano zapustite čim prej razlaga glasov najprej bomo govorili o drugi obravnavi poročila Toma gre z severovzhodni Atlantik, globokomorski staleži in ribolov v mednarodnih vodah. Predlagam, da gospa Hazekamp spregovori. Izvolite. Hvala, hvala, predsedujoči. Oceani so veliki in globoki, ampak skoraj vidimo lahko že dno